o večletnem načrtu za staleže trske, sleda in papaline v Baljskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže. Gospa Bienkovska, imate besedo v imenu komisije. Hvala, predsedujoča. Spoštovani poslanci, v imenu Evropske komisije in komisarja Karmenovela, ki je odgovoren za ta dosje v kolegiju, se zahvaljujem poročevalcem, poročevalcem v senci ter uradnikom, ki so pripomogli k sporazumu za, večlet, za dogovor o večletnem načrtu za stale žetrske slede in papaline ter ribištva v Baljskem morju. To je prvi tak načrt in to je pravi mejnik. To je prvi v novi generaciji večletnih načrtov in to je pomembno urodje za nadaljne, iz, nadaljne izvajanje naše skupne ribiške politike in za izvajanje najbolj ambicioznega elementa te politike in to je, da bi odpravili prilov in odmetavanje prilova. In to je zelo pomembno za bolj decentraliziran način upravljanja ribištva in to imenujemo regionalizacija. S tem, ko mislim na regionalizacijo, bi rada povedala tudi, da uradno izjavljamo, da smo za regionalno sodelovanje. Ko sprejemamo delegirane akte za regionalizacijo, bomo s tem izpolnili zahteve iz osnovne uredbe in zlasti iz člena 18 in prakso, ki temelji na, na osnovni uredbi se bo nadaljevala tako, kot je bilo določeno leta 2014. Baljski načrt je vrh procesa, ki je vključeval različne akterje, ki so sodelovali, da so dosegli sporazum in hkrati je bilo vključenih zelo veliko različnih strani. Vključene so bile ribiška stran, eh, eh, torej ribiški sektor, ministerstva in različni akterji. Tako smo dobili uravnoteženo uredbo, ki je vključila različne pomisleke na različnih stranih. Oba zakonodajalca sta zagotovila podlago za novo generacijo večletnih načrtov. To je zelo pomembno za druge pomorske regije, ki jim bo razvoj takih načrtov omogočil trajnostno dolgoročno upravljanje. Veselimo se sodelovanja z vami pri naslednjih predlogih za večletne ribiške načrte in se veselim tega, da jih boste preučili. Hvala, hvala. Začenjamo z razpravo. Gospod Valesa, dve minuti. Uh, uh, uh, hvala, predsedujoča, hvala, gospa komisarka. Ta prvi načrt po, novem, po novi eh, politiki je, bila, je bil težek korak in je rezultat pogajanj, v katerem je moral parlament veliko popuščati. Eh, Upamo, da bodo te določbe omogočale trajnostno ribištvo v Baltskem morju. Ta novi načrt mora začeti delovati čim prej za kvote in takse za leto 2017. Bistveno je, da, mo, da inštitucije ravnajo odgovorno in takoj pokažejo, da so zavezane načelom. Evropski parlament je pokazal, zavezano strajnostnemu ribištvu za EU in da je zavezan prihodnosti ribištva. In zahtevam od komisije in sveta, da ravnata enako. Zato sprašujem, ali je predlog komisije za prihodne leta za skupen dovoljen ulov določen na podlagi znanstvenih dognanj in vključen v novi načrt. Ali bodo ta novi načrt in pravila, ki jih Eh, določa ta načrt, določa tiste ulove, ki ne bodo izrabljeni. Ali bo to nastopilo takoj, kot predlagajo, eh, kajti znanstveniki kažejo, da so staleži za trsko res alarmantni. Svet ni sledil znanstvenim dognanjem in zato so znanstveniki zdaj ugotovili, da moramo praktično prenehati z ribolovom novi načrt uvaja nova pravila in nove varovalke za reševanje takih situacij. Po desetih mesecih težkih pogajanj s svetom in komisijo nam ta načrt omogoča, da bomo spoštovali cilje osnovne uredbe. Želimo zagotoviti, da bo ribištvo v Baltiku trajnostno, razumno in ekonomsko vzdržno torej tako, da ne bo preveč obremenjevalo okoliščen, okolja. In tesno oziroma eh, natančno bomo spremljali izvajanje tega načrta. Hvala, gospa Rodus, dve minuti. Hvala lepa. Za nami so intenzivna pogajanja in dolga pogajanja. Jutri bomo glasovali o besedilu in sicer o večletnem načrtu. In to je rezultat osmih trialogov. Potrebno je bilo kar nekaj energije za to, da smo zgledili uh, nasprotja med svetom in parlamentom. In ta nasprotja sploh ne bi bila tako velika, če bi se tako striktno držali reforme. Poročevalcu, gospodu Valisi, se želim zahvaliti za njegovo delo in za njegov način dela, kajti to je vodilo k temu, da uh, se stališče parlamenta odziva v besedilu. Parlament, svet in komisija uh, so se deset mesecev pogajali, zlasti v zvezi z določitvijo uh, umrljivosti rib. Parlament je šel v pogajanja za jasnim sporočilom. Določbe temeljne uredbe se morajo izpolnjevati. Svet je to zavrnil in je ustrajal na prožnosti. Uh, rezultat je kompromis. Kar se tiče uh, smrtnosti, uh, umrljivosti rib, uh, smo se sedaj približali. Uh, prožnost uh, je sedaj povezana za določenimi pogoji. Parlamentu so bili zelo pomembni varnostni mehanizmi. Po pozitivnem glasovanju jutri mora ta večletni načrt po našem mnenju začeti delovati oktobra. To pomeni, svet mora v naslednjih tednih opraviti uh, formalnosti, zato da bo eh, ta uh, zakon najkasneje avgusta pristal v uh, uradnem listu. Kaj ti ribam v Balskem morju gre zelo uh, slabo, isto velja za ribiče. Samo nov načrt jim bo lahko pomagal. In zato moramo imeti podlago za kvote oktobra. Spričo tega položaja na Balskem morju sem vesela, da uh, ima, je sedaj vključena tudi uh, ustavitev uh, ribištva. Trajnostno v smislu uh, socialnega gospodarskega razvoja. Sedaj imamo tudi jasne uh, meje, katerih se morajo ministri za ribištvo držati. In to je pomembno za ekološko trajnost. Dal, dolgoročno trajnost, dolgoročna trajnost je po mojem mnenju izrednega pomena. Večletni načrt je odločitnega pomena. In zato sem zelo hvaležna. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospod Hoc, minuta 30 wieloletni plan zarządzania stadami dorsza śledzia i szprota to dokument kluczowy. Hvala, predsedujoča. Večletni načrt za upravljanje teh vrst je zelo pomemben. Pomemben za ribištvo v tej regiji. To je prvi načrt, ki je nastal na podlagi nove ribiške politike. Dobra novost tukaj je, da imamo upravljanje več vrst, kar pomeni, da se upoštevajo interakcije med vrstami rib. To je zelo dobro, zato ker zdaj vemo, da je treba ponovno vzpostaviti biotsko raznolikost v Baltskem morju. Načrt mora biti utemeljen na uravnoteženem pristopu in znanstvenih dognanjih. Zdaj pa nekaj pripomp. Tukaj imamo zdaj regionalni pristop, to je zelo dobro. Nekatera področja je treba zapreti za ribištvo, zato da zaščitimo staleže. Ribištvo se lahko, oziroma ribolov se lahko za določena obdobja tudi prepoveče, so za to ustrezni razlogi. Omejeno je tudi tako imenovano industrijsko ribištvo in če bo Poljska gradila veterne elektrarne ob Baljskem morju, to najbrž ne bo najboljše območje za ribištvo. Sicer pa je to odlično poročilo. Er hvala predsedujoča spoštovana komisarka upali smo da se bodo stvari gladko odvijale ampak ni bilo tako naj se za začetek zahvalim dvema osebama najprej gospodu valensi e, zdi se sicer da je šel gledat nogometno tekmo ampak skupaj sva dosegla dober rezultat. Potem pa se zahvaljujem še Elerike Rodjust. Brez njenega sodelovanja ne bi prišli do nove skupne ribiške politike. Odigrala je bistveno vlogo in res se zahvaljujem za delo, ki ga je opravila. In zakaj je bilo to tako težko? Zato, ker je Baltik zaprto morje, torej notranje morje, morje, ki je zelo nesnaženo in hkrati zelo občutljivo. Stopna slanosti je zelo nizka, hkrati pa je ob tem morju veliko držav, ki zagovarjajo svoje interese. Prvič smo uspeli pripraviti večletni načrt dobro vemo, da je prvič vedno najtežje. Pomembno je, da lahko sprejmemo jasna pravila. Soočali smo se s problemi. Imeli smo probleme s ponovno vzpostavitvijo staležev v nekaterih dele, delih Baltskega morja. Tudi sektorji so se znašli v težavah, ampak vseeno smo uh, uspeli napredovati in upam, da bo ta načrt dober model za druge regionalne načrte. Vemo, da vedno pride do nasprotujočih si interesov in da je težko priti do dogovorov. Hvala. Zdaj pa gospa Hazekamp, minuta 30. Niemand kan volgens mij echt blij zijn met dit meerjaar. Hvala, predsedujoča. Nihče ne more biti res zadovoljen s tem večletnim načrtom za Baltik ta načrt ne ščiti ne ribičev, ne rib, pač pa povečuje največji trajnostni donos. Kar pomeni, eh, da je mogoče loviti do maksimalne meje. In kaj to pomeni? To je pohlep, ki se je spreobrnil v politiko. In to pomeni, da bo količina rib res zelo upadla. In tukaj govorimo o živih bitjih, ki čutijo bolečino in strah in tudi, če bomo lovili največ, kolikor je možno, to še ne bo dovolj. Ta načrt še gre še dlje in povečuje največji trajnostni dolot in do, donos in povečuje ribolov trske. In taka politika bo odprla podobne načrte tudi eh, za druga območja, tako da bodo nekatera morja čisto izpraznjena. Številni med vami skupaj z mano ste nasprotovali temu načrtu in presenečen sem, da danes to zagovarjate. Poročevalec vabi na šampanjec, ampak kolegi, a boste res lahko nazdravili čemu takemu? Če je to vaša ambicija, potem se bo pretiran ribolov nehal samo takrat, ko bo zmanjkalo rib in bojim se, da bomo to še doživeli. evropske subvencije bi bilo treba prepovedati. Tak, Gospa Engström za dve minute. Naren. Ja, spoštovana komisarka, spoštovana predsednica, dragi kolegi, naj se zahvalim za vse delo, ki je bilo opravljeno med temi pogajanji. Bajanski načrt je prvi tak načrt, ko so parlament in ministri se usedli skupaj in eh, do, se dogovorili o načrtu. Pogajanja so bila težka in razočarana sem, da nismo dosegli bolj ambicioznih ciljev in da nismo preprečili pretiranega ribolova v EU. Morje ni akvarij, kjer lahko nadzoruješ vse zunanje dejavnike, ampak je Baltik je pa še celo zelo občutljivo notranje morje in je situacija res zelo občutljiva. Zato moramo zagotoviti res najvišji trajnostni ribolov. Baltik mora postati zdravo morje in imeti mora zdrave meje za to, kar je trajnostno. Hkrati pa moramo loviti manj, kot je ta meja. Ne vem pa, koliko lahko presežemo največji trajnostni donos. Vseeno pa pozivam skupino, da glasujemo fall med att få ett antal skyddsmekanismer i plan. Da ne glasujemo za ta predlog, ker ne upošteva vseh načrtov iz uredbe. Pred tremi tedni smo dobili poročilo o stanju Trske v Zahodnem Baltiku. Stalež naj bi se dobesedno sesu, zato ker se mladice ne razvijajo. Zdaj pa mora komisija eh, ravnati in se odzvati. Komisar Vela mora določiti nova nove kvote na podlagi znanstvenih dognanj. Na podlagi kvot bomo lahko preprečili pretiran ribolov v evropskih vodah in z vidika državljanov bi morale inštitucije skrbeti za to, da se odločitve sprejemajo in ne smemo ravnati tako, da ravnamo v nasprotju s prejšnjimi uredbami. Če tega ne bomo upoštevali, je to prava hipokrizija. Gospod Mato, ena minuta. Hvala. E, slišali smo nekaj e, katastrofalnih prispevkov. E, moram pa povedati, da v zadnjih letih e, zagotavljamo bolj trajnosten ulov, bolj trajnostno upravljanje naših morskih virov. In, e, Danes je pomembno, da zagotovimo ta večletni načrt za upravljanje trske slede in papaline, ampak eh, pomembno je tudi to, da imamo zdaj primer, eh, na podlagi katerega bomo oblikovali še druge večletne načrte za eh, druge ribje vrste. V tem načrtu se govori o različnih stvarih, o biomasi, o ribiških kvotah in tako naprej. Govorili pa smo tudi o pristojnostih in tukaj želim povdariti, Eh, pristojnost vsake posamezne institucije in eh, te moramo spoštovati. Cilj je, da se vzpostavijo večletni načrti, ki bodo upoštevali vse te vidike, eh, ki so pomembni za ta sektor. Mm, izkoriščanje morskih virov mora biti uravnoteženo, zaščititi je treba vire, zaščititi pa je treba tudi življenja naših ribičev. Hvala. Gospod Sera Santos za eno minuto. Hvala predsedujoča. Spoštovana komisarka, naj dopolnim, naj čestitam poročevalcem. In tudi poročevalcem v senci. Več mesecev so zagovarjali in se borili za to, da bi stališče parlamenta bilo odraženo v tem končnem besedilu. Nekateri amantmaji so nekoliko kontroverzni, ampak rešitev bi morala omogočiti, da se ohrani taka biomasa staleža, ki omogoča največji trajnostni donos. Zdaj pa mora ta načrt navdihniti tudi načrte v drugih območjih. Ampak, če želimo zaključiti eh, ta proces, moramo zagotoviti, da bomo vse čas preverjali, ali je to v skladu z novo skupno ribiško politiko. Kljub tem pozitivnim korakom pa moram povdariti, da poleg tega, da se dogaja prava, pravi kolaps v sredozemlju, tudi drugi, drugi, druga ribištva niso v zdravem stanju. Staleži, ki se lovijo, morajo biti robustni in zagotoviti jim moramo ustrezne habitate. To pa pomeni, da moramo imeti ustrezno zaščitene pomorska območja. Kvote so zato ustrezno orodje, vendar pa to nima nobenega učinka, če nimamo ustrezne politike in ukrepov za ublažitev učinkov na me e-, ekosistem. Gospod Vandal. Odverplan werd in oktober 2014 gepresenteerd. In maj 2015 begonnen we... Zdaj smo dobili ta načrt. Najprej smo dobili oktobra predlog, potem smo imeli veliko mesecev pogajanj in zdaj smo prišli do končnega dogovora. To je res dolga pot večletnega načrta. Več let je v bistvu vse skupaj se vleko. Sprašujem se, kaj pa bo z drugimi večletnimi načrti? Mogoče lahko stvari pospešimo. Jasno je, da lahko določimo razpone, kjer bi lahko znotraj katerih bi lahko bile te kvote. In eh, ti razponi so nujni zato, ker je veliko mešanega ribolova. Največji trajnostni donos lahko dosežemo in vsi staleži imajo lahko korist od tega. Torej tukaj za skupno ribiško politiko obstaja dvojni cilj. In na zadnje. Naj se zahvalim gospodu Valesi in njegovi skupini za rezultate. Hvala. Hvala, gospod Bilbao Varandika, za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Čestitam gospodu Valenci in pogajalski ekipi za to, da so izvedli eh, ta večletni načrt za trsko sled in papalino v Balskem morju. To je prvi tak načrt po reformi skupne ribiške politike. Upam, da bosta transparentnost eh, in objektivnost ključnega pomena. Eh, kajti svet do zdaj ni sprejemal, da ima parlament soodločevalno vlogo, da je sozakonodajalec. Eh, to se je zgodilo pri eh, zavračanju treh večletnih načrtov in sicer za Sardon, kjer sem bila izporočevalka za Šurino Slič. Eh, tukaj je bilo vse zelo nejasno, um, ko je šlo za kvote in dodeljevanje kvot. To pa je v nasprotju z objektivnostjo, ki jo mi zagovarjamo in tudi v nasprotju z skupno ribiško politiko. Um, večkrat je šlo to na račun zdravja staleža in pa stanja v ribiškem sektorju. Zato eh, sem zadovoljna, da smo zdaj pripravili te načrte. To je dobro za ravnotežje v morju in eh, za življenja tistih, ki delajo eh, z ribiškimi viri. Hvala. Hvala, gospod Torres Martinez. Hvala. Velik napredek je, da analiziramo stalež rib v Balskem morju, da to počnemo skupaj, kot, da gledamo na to kot celoto in ne na vsako vrsto posebej. Je pa pomembno zagotoviti, da bodo vsa ta pravila odgovorila na specifične potrebe ljudi, eh, kajti pogosto v politike niso vključene potrebe samih ribičev. Eh, načini eh, ribolova morajo biti tudi v središču teh politik in zato je ključnega pomena spoštovati kulturo in način življenja ribičev. Ne moremo oblikovati ribiške politike, ne da bi zagotovili prisotnost eh, ribičev pri oblikovanju teh politik in ne da bi upoštevali prihodnost ribiškega sektorja. Eh, previdni moramo biti eh, glede dodeljevanja kvot in pa predvsem pri velikih plovilih, da ne bodo ta plovila prekomerno lovila. Tako bomo zagotovili, da bodo tisti, ki živijo ob morju, lahko dostojno živeli. Hvala. Minut, Hvala, gospod Kun, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem udeležencem, vsem pogajalcem za njihovo ustrajnost, zato da eh, bi dobili praktično rešitev za večletni načrt za staleže. To vnaša tudi varnost eh, za načrtovanje, za ribiče. In to prinaša tudi možnosti finančne izravnave. Torej, največji trajnostni donos Ta se vleče tudi do desetih let uh, biološkega življenja in tako mora biti možno, da z določenimi uh, kriteriji za ribištvo zagotovimo eh, varnost načrtovanja. Vesel sem, da so bile spremenjene nekatere stvari, ki so bile povezane z veliko birokracijo. Sedaj je naprimer odpadla določena dokumentacija in pa sedaj eh, ribiči dobijo tudi možnost za finančno izravnavo. Hvala lepa. Hvala, gospod Marinjo Epinto, eh, za eno minuto. Congratulo-me com este plano, já que o último. Hvala, pozdravljam ta načrt. Eh, zadnji je bil sprejet leta 2008. Čestitam vsem, ki so prispevali k uspehu tega večletnega načrta, predvsem poročevalcu v senci in pa, oziroma poročevalcu in vsem poročevalcem v senci. Mislim pa, da bi komisija morala biti bolj ambiciozna pri tem predlogu. To, kar je v igri, je upad teh vrst torej trske slede in papaline v Balskem morju. Skupna ribiška politika mora prispevati k temu, da se ohranijo vse te ciljne vrste, mora pa tudi zaščititi morsko okolje. To je edini način, kako lahko na uspešen način dosežemo cilje, predvsem eh, maksimalni trajnostni donos. Za države, kot je Portugalska, kjer je od morja odvisnih veliko ljudi, predvsem naši ribiči, eh, bomo morali vsi odigrati svojo vlogo za to, da zagotovimo kakovost življenja ob morju. Gospod Šolc. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Za večletnim načrtom za stale že Eh, so sedaj končno tudi ribiči v mojem valne, eh, volivnem okrožju Mecklenburg, Forpomeran in Šlezvik, Holštajn dobili potrebno eh, varnost načrtovanja. Sedaj bo možno bolj uravnoteženo upravljanje z ribiškimi staleži. Kajti mi na levici zasledujemo cilj, da bi zagotovili Eh, dolgoročno socijalno-ekonomsko in ekološko vzdržnost eh, ribolova. Eh, Mednarodni svet za raziskave morja je predlagal znižanje kvote za trsko v zahodnem delu morja za najmanj 85 odstotkov. In sedaj, ko bomo eh, res začeli izvajati ta večletni načrt, se bomo zaprstavili dolgoletni praksi, da so bile kvote vzpostavljene v nasprotju z znanstvenimi eh, priporočili. In sedaj bomo lahko um, izpolnili cilj, da bomo lovili samo toliko, koliko se ribe lahko tudi same obnovijo. Sedaj bomo imeli mnogo nižje kvote in to lepo zelo pozdravljam. Hvala lepa. Hvala, smo pri postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Trije ste se javili k besedi, prvi bo gospod Kaputo. Grazie, presidente. L'accordo sul piano pluriennale per il Baltico pone. Hvala. Ta večletni načrt eh, zagostavlja trajnostni sistem zaščite staležev v tej regiji. Eh, upali smo pri reformi skupne ribiške politike, da bomo dobili nek eh, konsistenten, eh, vzdržen sistem in da bomo vire ustrezno upravljali na podlagi znanstvenih študij. Te študije kažejo na to, kaj je potrebno storiti. Zdaj pa si moramo ogledati tudi na sposobnost na regionalni ravni eh, za upravljanje tega področja. No, zdaj imamo model v tem večletnem načrtu, imamo geografsko porazdelitev in eh, to vrstni sistemi upravljanja so se izkazali za zelo koristne, za trajno, eh, trajnostno upravljanje, predvsem, ko gre za eh, ribje staleže. Potrebujemo pa tudi previdnostne ukrepe. Trajnost moramo zagotavljati, predvsem trajnost za prihodnost. Hvala, gospod Marijas. Eh, nizozemsko predsedstvo je 15. marca letos eh, zagotovilo začasen dogovor za eh, večletni načrt za trsko sled in papalino. To so pomembne ribje vrste v Balskem morju. Mednarodni preiskovalni organ za situacijo v morju pa je pripravil študijo o tem, da potrebujemo za zaščito staležev trajnostni sistem. E, te tri vrste je treba loviti v skladu s temi načeli, torej z načelom ohranjanja staleža. Tudi Evropska unija um, bi morala tako ravnati, moramo pa iti tudi proti jugu, ne samo reševati problemov na severu. Grški ribiči so obubožani, Veliko um, pritožb so že vložili ribiči iz Egejskega morja, kajti niso več sposobni eh, preživeti. E, vendar pa njihovih klicev komisija ni slišala. Gospod Jakovčič, da, kot vedno se spet oglašam. Htio bih svakako na početku čestiti. Hvala. Naj najprej čestitam kolegom po osmih trialogih so dosegli dogovor. Dogovorili so se o večletnih eh, načrtih za upravljanje trske sleda in papaline v Balskem morju. To je dober primer, ki mu moramo slediti. Balsko morje je zaprto morje in potrebujemo večletni načrt upravljanja. Eh, rad pa bi omenil še nekaj. Obstaja nujna potreba potem, da bi imeli primerljiv letni, večletni načrt tudi za Eh, lovljenje rib v Jadranskem morju. To potrebujemo čim prej. Nekateri so rekli, da bi v Balskem morju morali eh, ribolov določenih vrst prepovedati. Mogoče je za določene vrste rib v Jadranskem morju že prepozno. In mislim, da bi komisija morala začeti razmišljati o tem, da bi uvedla tudi določene ukrepe zaščite in ohranjanja uh, vrst rib v Jadranskem morju. Hvala, zdaj pa gospa Bjankovska v imenu komisije. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se spoštovanim članom in članicam za vse prispevke, vse informacije in vsa vaša vprašanja bom predala komisarju Veli. Eh, on bo na nja podrobno odgovoril. Zdaj pa naj se zelo nakratko dotaknem dveh točk. Rada bi ponovila, da večletni načrt za Balsko morje predstavlja prvi načrt nove generacije takih načrtov. Podali bomo tudi eh, naslednje predloge za take ribiške načrte. Gre za pravno obveznost komisije, da eh, na podlagi zakonodaje pripraviti predloge. Eh, pri Pravili smo predlog o eh, ribolovnih možnostih v Balskem morju. Eh, ponavadi se to zgodi konec avgusta eh, in septembra, zato da se potem lahko na ribiškem vrhu o tem razpravlja oktobra. Če bodo takrat ta večletni načrt začel veljati, zdaj gre za ehm, so pristojnost so zakonodajalca, potem bo naš predlog temeljil na tem načrtu. Upam, da bo do tega res prišlo res spodbujam parlament in svet naj v teh nekaj mesecih to omogočita. Nekaj imamo tudi varovalk v tem načrtu in eh, rada bi zagotovila, da bo komisija eh, primerno uporabila vse določbe, tudi ko gre za varovalke in zaščito. Eh, hvala še enkrat, gospa predsedujoča in člani članice parlamenta. Hvala. S tem je razprava končana.